first time I've Good afternoon. Uh, Lepo popovdne, želim sem skupaj, dobrodošli na znaj, vsi skupaj, toplo pozdravljam prav vse tu, ampak še posebej vse tiste poslance, ki prihajajo iz drugih delov sveta, iz Evrope in Azije. Mi sedaj obravnavamo podnebne spremembe, okoljske izzive in vpliv na gospodarstva v tem panelu. Vem, da ste vsi prišli uh, mogoče odaleč, da ste prišli sem in dobro je, da govorimo o takšnih temah, soočamo se z drastičnimi posledicami podnebnih sprememb v Aziji, pa tudi v Evropi, kot smo že slišali do povdne. Torej, zaradi te situacije potrebujemo izjemno večstransko sodelovanje, zato se res želim zahvaliti vsem vam, da ste tu danes tako da lahko prispevate, kajti mi gremo lahko uh, res naprej le, če bodo vsi podali svoje ideje, glede tega, kako lahko premagamo nekatere izzive. In upam, da bo to pomenilo tudi to, da bomo lahko še naprej krepili parlamentarno sodelovanje, kajti na tak način bomo lahko razvijali bolj strukturirane odnose med Evropsko unijo in Azijo. Ampak vsi smo tu zato, ker ugotavljamo, da podnebne spremembe ne poznajo meja, celin ali hemisfer. In to tudi znatno vpliva na življenje naših ljudi, pa tudi na naša gospodarstva. Poleti smo videli, da smo imeli toliko dežja, poplav v Indiji, v Bangladešu, istočasno smo imeli vročinske valove v Evropi, gozne požare v Grčiji, na Švedskem in vse več je tudi tajfunov, orkanov, postajajo vedno bolj uničujoči. To vpliva tudi na proizvodnjo hrane v Aziji. To pomeni, da moramo spremeniti naša gospodarstva v nizkooglična gospodarstva. Zato res pozdravljam novo strategijo povezovanja Evropske komisije, da bi Evropo in Azijo bolj povezali. Evropski pristop do povezovanja pa udarja vzdržnost na različnih ravnih. Ne samo gospodarsko gledano, ampak tudi fizično in socialno. Najpomembnejše pa je, da gre tu za okoljske vidike. Delati moramo skupaj, zato da bi današnje izzive, kot sem rekla, spremenili v jutrišnje priložnosti. Zaščita okolja lahko prispeva gospodarski rasti in socialni blagini. Zato je Evropska unija sprejela ambiciozni svežen okrožnem gospodarstvu. S tem bomo prispevali k spodbujanju evropske tranzicije v smeri okrožnega gospodarstva z manj oglika, spodbujali pa naj bi vzdržno rast in ustvarili nova delovna mesta. Osredotočamo se na zmanjšanje odpadkov, več recikliranja, in želimo ponovno uporabiti snovi, jih reciklirati. S tem bomo dobro prispevali k okolju in gospodarstvu. Evropska unija se res trudi, da bi povečala sodelovanje za Azijo na področju okoljske politike. Torej, res sem zelo, zelo vesela, ker imamo z nami toliko strokovnjakov tam po Minilu, ki bodo sedaj sprožili to razpravo in upam, da boste številni sodelovali pri tem. Potem bi poudarila tu še kar nekaj pomembnih eh, postopkovnih pravil, preden bom predstavila vse, preden bom predala besedo naprej. Naj vse spomnim, da je tolmačenje na voljo v vseh evropskih jezikih, v EU jezikih, razen galščini. Potem imamo tudi druge jezike, ruski jezik, imamo na 22. kanalu kmeršino na 25. kanalu, vietnamščino na kanalu 26 in mongolski jezik imamo na kanalu 29. No, kot sem rekla, to sejo bomo začeli z prispevki naših strokovnjakov za izvaz, potem pa bomo imeli vprašanja. Jutri do povdne pa bodo vsi trije paneli poročali, o priporočilih, en član mora biti torej poročevalec. Ker bomo jutri imeli pač to zasedanje s povratnimi informacijami. In uh, gledam vaš člane, da bi videli, koga želite predlagati. Bi kdo želel biti poročevalec? Lahko dvignete roko sedaj, se kdo javi. Ali pa lahko o tem poprašamo pozneje. Mislim, da bi bilo koristno, če bi sedaj vedeli, kdo bo poročal in da veste, da lahko poročate potem o tem in Ali imamo kakšne prostovoljce? Bi kdo rad poročal o priporočilih jutri? Ja. Mi lahko poveste vaše ime? Ja. Francesco Giacobbi, sem iz italijanskega senata. Hvala lepa, gospod senator. Mogoče lahko na koncu poveste nekaj o tem, o čem želite poročati na plenarnem zasedanju. Hvala, ker ste se prostovoljno javili za to vlogo. Veliko zadovoljstvo mi je, ker sedaj lahko predam besedo uh, sopredsedujočemu, profesorju Juenu iz Univerze Činua iz Kitajske. Je tudi podpredsednik sveta na tej univerzi. Profesor Juan, sedaj dobite besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prihajam iz Kitajske. Z nami nismo pripeljali našega tolmača, tako da se trudim govoriti o angleščini, ampak jaz sem se angliško naučil na kitajskem, tako da se opravičujem že naprej. Rad bi predstavil dva uvodna govornika pri tem panelu najprej Colin Allen, ki je predsednik odbora za okolje iz Romunije. No, predsedujoča, jaz sem pripravil kratko sporočilo, preden gremo naprej. In uh, predsedujoča predlaga, da naj prvi spregovorim. Mogoče bom najprej predstavil svoje kratko sporočilo, potem pa bom predstavil oba druga uvodna govorca. V veliko zadovoljstvo in veliko čast mi je, da lahko z vami delim nekatere ideje. Podnebne spremembe prinašajo skupne izzive za celotno človeštvo. To so nujni izzivi. Celotno človeštvo mora tu aktivno delovati, ko gre za te podnebne spremembe, zaščititi moramo globalno okolje. Pri reševanju okoljskih drugih vprašanj moramo imeti holistični in celovit pristop. Razmišljati moramo o gospodarskih, socialnih in vseh drugih vidikih istočasno. To ni pravi pristop, če bi pri gospodarskih interesih žrtvovali okolje. Prav tako ne moremo kar tako pozabiti na želje ljudi po preživetju. In ne moramo potem eh, te cene plačati z okoljskimi posledicami. Če želimo rešiti okoljske izzive, moramo pravilno razumeti gospodarski razvoj in ekološki razvoj. Po eni strani moramo to upoštevati zakone narave in izogniti se moramo nepotrebnim napakam pri rabi narave. Po drugi strani pa moramo tu poštevati načelo skupnih odgovornosti. Posem moramo upoštevati tudi različne nacionalne pogoje, zmogljivosti in potrebo, ki jo imamo v državah v razvoju. vidimo veliko izzivo za civilizacijo, tudi na kitajskem. In tu je spredje odnos med okoljem, gospodarstvom in socialno družbo in razvojem te družbe. Potrebujemo nov razvojni model, v zadnju tega pa mora biti ideja o spoštovanju in ščitanju narave. Že vse od leta 2005 pa do leta 2015 smo pri 5,1 odstotku energetike videli 9,5 odstotkov rasti gospodarstva na leto. Vse manj je povezal med gospodarsko rastjo in emisijami oglika. Razvoj Kitajske je dokaz, da je potrebno imeti okoljsko zaščito in gospodarski razvoj in vsi ti vidiki so lahko sopovezani in se dopolnjujejo. V prihodnosti bo Kitajska še naprej zavezana te poti zelene transformacije z majhno osebnostjo oblika. Mi bomo podpirali zeleni razvoj, želimo imeti gospodarski sistem, ki bo zelen, nizkoogličen, s krožnim razvojem želimo imeti zelene finance, ohranjanje energetike, želimo imeti industrijo, ki bo ščitila okolje. Potrebujemo energetske sisteme z nizko vsebnostjo oglika, ki bodo učinkoviti, enostavni, zeleni in tak mora biti tudi naš življenjski stil. Ne moremo se boriti proti podnebni spremembi in reševati globalnih vprašanj brez mednarodnega sodelovanja. Zato je nujnega pomena, da vse skupine, vse socialne skupine počnejo vse, kar lahko skupaj. Kitajska predlaga, da bi imeli skupno prihodnost človeštva na podlagi našega znanja. Treba je reševati globalne težave in če bomo imeli to staro mentaliteto, da bi počeli vse le z dobiček in bili neodgovorni, bomo s tem škodovali tako druge kot sami sebe. Le s podbujanjem tega pojma skupnosti, skupno prihodnostjo, lahko vsi skupaj storimo vse, kar lahko, zato da bi imeli skupne cilje. V prihodnosti bo šlo za gradnjo skupnosti. In tu bo Kitajska počela vse, kar bo lahko, aktivna bo pri okoljskem upravljanju, tako da bomo lahko prispevali pri ščitenju naše domovine, zato da bo človeštvo lahko preživelo. Tako, to so moje ideje, to so ideje kitajske delegacije. Sedaj pa bi predstavil prvega uvodnega govorca. Ja? Ja. Ne. Torej, strokovnjakinja gospa Lidi Nekpil, koordinatorica, se obračujem za izgovorjavo. Prosim, kolegica. Um, Hvala lepa. Sem uh, Lidi Nakpil iz Filipinov. Sodelujem z različnimi gibanji in družbami za civilno zaščito v Aziji. Ukvarjamo se z okoljskimi izzivi. Hvala, da lahko spregovorimo tu v vašem forumu. Učinki podnebnih sprememb v gospodarstvu so že zdaj zelo veliki, zlasti za najbolj reljive države in številne se nahajajo v Aziji. To bo izjemno veliko in tega bo še več, preden bomo lahko ustavili segrevanje in stabilizirali podnebje. Tri področje moramo svetliti in to so nujne področje za nas. No, ne bom rekla, da ni drugih nujnih področji, ampak eh, v tej kratki predstavitvi se bomo sredotočila na te tri pomembne vidike. Najprej glede hrane in proizvodnje živil. Podnebne spremembe vplivajo in bodo znatno spremenile našo zmožnost proizvodnje živil. Dostopanje do hrane in vrste hrane, ki jo bomo lahko jedli. Podnebne spremembe krepijo veliko revščino in pomankanje lakoto v številnih delih sveta. Vse več bo teh ekstremnih vremenskih pojavov, kot so orkani, potem se bo dvigovala morska gladina, imeli bomo erozijo zemlje in to bo vse vplivalo na različne vzorce kmetijstva, segrevanje oceanov, vse večja vsebnost kisline v oceanih, potem imamo premike oceanskih voda. Vse to znatno vpliva tudi na ulov rib na velikost rib, jatrib in tudi njihovih migracij v morju. Znaten odstotek človeškega prebivalstva, vključno z nami na Filipinih, je odvisen od uh, rib, kajti dobimo veliko beljakovin iz rib. Tako da je zelo nujno, da pri proizvodnji živil ne razmišljamo le o tem, da bi gradili odpornost v kmetijstvo in pri vseh virih iz morja pri ribogojstvu, ampak mi pozivamo vse vas, da razmislite o rabi zemlišča in o tem, da bi imeli drugačno prioritizacijo pri rabi zemlišč, ko gre za proizvodnjo živil. V našem parlamentu na Filipinih smo že predstavili osnutek zakona, da bi spremenili politike rabe zemlišč in zakonov, pač ob upoštevanju tega, kako podnebne spremembe vplivajo na živila in hrano. Potem drugo priporočilo. Naše države, zlasti tiste v razvoju, morajo dati proizvodnjo hrane za domača rabo v spredje. Kajti v številnih državah vidimo to realnost, da imamo proizvodnjo hrane in tudi v ribiški industriji imamo tu v spredju izvoz in to se mora spremeniti. Potem še eno področje, ki je nujno. In sicer gre za pogostost in velikost neizogibne škode zaradi ekstremnih vremenskih pogojev in zaradi učinkov podnebnih sprememb. Naše skupnosti se bodo morale izogibati uničujočim vplivom podnebnih sprememb. Ampak žal, sedaj vidimo, da se v mednarodnih pogajanjih ne osredotoča na finance, izogibajo se tej temi, da bi to imeli v nacionalnih programih pri reševanju uh, podnebnih sprememb, pri izgubi, pri škodi, s tem slabo vplivamo na učinkovitost mednarodnih mehanizmov pri izgubi in škodi in to vpliva tudi na okvirno strategijo ZN-a o podnebnih strategijah, to, kar je bilo oblikovano leta 2013. Potem imamo še eno priporočilo in sicer pozivamo naše poslance naj uporabijo svoj vpliv za to, da bi šli naprej tudi v mednarodnih pogajanjih. Potem tretje področje, ki bi ga rada tu postavila v spredje, to so gospodarske posledice sprememb energetskih sistemov. Zelo jasno je in IPPC poročilo o temperaturnem znižanju kaže, da moramo delovati na tem, naslednji tedni bomo imeli to poročilo. Torej, če želimo imeti možnosti, da bi ohranili povečane temperature z 1,5 ali celo dvimi stopinjami, potem moramo tako hitro, kot se le da, do konca leta 2050 doseči cilje pri alternativnih virih energetike. To znatno vpliva na naše gospodarske sisteme in tu imamo več pozivov. Najprej gre za nacionalne prispevke, ki jih je treba povečati na področju ambicij. Tu je veliko vrzeli pri ambicijah med zmanjšanjem topologrednih emisij, to je zaveza vseh vlad. Po drugi strani pa imamo dejanske zahteve pri tem, da ohranimo povečanje temperature za 1,5 ali 2 stopinjami imamo zaveze, ki smo jih slišali v okviru pariškega dogovora. To nas bo privedlo do povečanja temperature za tri stopinje. In videli smo, da je bilo toliko uničujočih posledic zaradi zvišanja temperature, to slabo vpliva na gospodarstvo in na ljudi in skupnosti. Zato med drugim pozivamo, da vse države k temu ne razmislijo o povečanju ambicij, ampak ta poziv je namenjen bogatim državam, razvitim državam. Zato, ker ne izpolnjujejo vedno vseh eh, podnebnih ukrepov. Treba je izpolniti pariške cilje, treba je narediti odmik od fosilnih goril. Ampak na tak način, da bomo poskrbeli za pravo tranzicijo. To je pojem, ki je zelo, zelo pomemben, ker je to minimum. In tu moramo potem poštevati tudi razselitev delavcev in drugih skupnosti, ko se odmikamo od energetskih sistemov, ki temeljijo na fosilnih gorivih. In tretjič, takoj moramo ostaviti nadaljne širjenje sistemov fosilnih goriv, In poskrbeti moramo tudi za to, da bi postopno ukinjali te sisteme, da bi s tem reševali cilje. Če želimo na koncu rešiti podnebno krizo, moramo še enkrat podariti, da tu potrebujemo globoko transformacijo ne le nacionalnih gospodarstv, ampak moramo spremenjati globalno gospodarstvo. Paziti moramo tudi na to, da ne dosežemo le nizkoogličnega gospodarskega sistema, sistema, ko ne bo več oglika, ampak potrebujemo tudi enakopravne in poštene globalne gospodarske sisteme. Hvala. Hvala lepa. Hvala za to izjavo strokovnjakinje. Veliko zadovoljstvo mi je, ker lahko predstavim gospoda Elena Kolibna, ki je predsednik v odboru za okolje iz Romunije. Prosim. Thank you, Hvala, predsednik. Dragi panel, so predsedojoči, cenjeni gostje, so pa deset. Veliko čas mi je, ker lahko danes omenim ključno težavo na zemlji, to so podnebne spremembe to občinstvo tu je in bo še vedno zelo pomembno pri tej temi. Kajti mi imamo urodja, pooblastila in mi ti moramo voljo, da bi reševali te težave. Naša platforma je odličen kraj, zato da strnemo vse naše ukrepe in da se lotimo tega. Podnebne spremembe so povezane z globalnimi izzivi. To prinaša dolgoročne posledice za trajnostni razvoj in varnost vseh držav. Globalna stabilnost in varnost je ogrožena zaradi človeških posledic vključno s širjenjem lakote, pomankanjem vode, tu gre tudi za prisilne migracije, imamo konflikte zato, ker je premalo vero in preveč bolezni. Tisti, ki se soočajo z največjimi tveganji, so najrevnejši. Imajo najmanj vero in najmanj zmogljivosti, da se soočajo s tem. Kljub temu, da najmanj prispeva krizi, naš planet se spreminja. Imamo rekorde, ko gre za vročinske vale in eh, tretje leto zapored imamo rekordne temperature. Satelitski posnetki iz junija 2016 kažejo, da vidimo že vse od leta 1928, da se planet segreva dvakrat hitreje, kot so znanstveniki to napovedali. Tudi naši oceani so toplejši, so bolj kisli, vse manj je ledenikov, umikajo se, večja se morska gladina, imamo veliko ekstremnih vremenskih pojavov. Zato je ključno, da se prilagajamo, da imamo nenehno blažitev naših ukrepov v pristopu do podnebnih sprememb. Blažitev pa je pomembna s cilji globalnega znižanja. Treba se prilagoditi, zato potrebujemo lokalne odzive pri posledicah znižanja učinka podnebnih sprememb v naravnih človeških sistemih. Ampak prilagajanje ni dovolj. Storiti moramo več. Kot tekstu desetega partnerstva in tega srečanja tu imamo tudi pripravo na 24. kop na Polskem in potem imamo tudi pripravo na predsedovanje Romunije na svetu, tako da so to globalni izzivi. Potrebujemo odgovorne pristope, konkretna dejanja na mednarodnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Naša dožnost je, ker smo politiki, da vodimo v boju proti podnebnim spremembam, da oblikujemo takšne ukrepe, da bomo pomagali tistim državljanom, ki so najbolj prizadeti. Napočil je čas, da postavimo pod vprašaj vse, ampak to ni dovolj. Sedaj moramo prijeti iz besedna dejanja. Tisti politiki, ki zavračajo podnebne spremembe, so politiki preteklosti. Okolje je povezano s prihodnostjo planeta. Tega ne moramo pozabiti. Ne moremo tega zanemariti v nobeni odločitvi, ki zadeva našo državo. In se predstavlja idealni kontekst za obravnavo podnebnih sprememb. Potrditi moramo naše obveznosti, kajti naše odločitve o spremembah so pomembne za naš planet. Partnerske države so države, ki predstavljajo polovico stonega prebivalstva. Mi imamo vire za spremanje teh odločitev. Države partnerice tu predstavlja dve tretjino svetovnega gospodarstva. Mi smo tu vodilni tudi, ko gre za raziskave in tehnologijo. Imamo voljo delati, kot smo videli v izjavi, ki jo bomo podpisali jutri. Najpomembnejše pa je to, da je sedaj napočil čas za to. Danes vidimo tiste tehnologije, ki smo jih imeli pred leti le v znanstveni fantastiki. Sedaj lahko letimo okoli Zemlje s sončno energijo, sedaj lahko gojimo rastline brez prsti, ali eh, zrabo nekaj kapljic vode. Sedaj lahko iz zraka vzamemo oglik in to spremenimo v nanodelce. To, kar je včasih znanstva fantastika, je sedaj znanost. To nam omogoča, da smo drzni, da si zastavljamo ambiciozne cilje, da rešujemo globalne izzive na področju podnebnih sprememb. Romunija je potrdila svojo zavezo, ratificirala pa je pariški dogovor, Romunija podpira francosko pobudo glede globalnega svežnja za okolje. Mi smo med sosponzori nedavno sprejete resolucije v Generalni skupščini OZN na to temo. Prihodnje leto bo Romunija gostovala mednarodno konferenco o gradni odpornosti na naravne nesreče aprila v okviru predsedstva. Tam si bomo izmenjali mnenje o tem, kako bolj učinkovito ocenjevati varnost na tvegane povezane s podnebjem in kako krepiti odporno prihodnost. Še več? uspešni rezultati COP24. To bo potekalo v Katovice na Polskem decembra letos. Tam bomo govorili o tem, da treba izvati pariški dogovor. Kako to prenesti v prakso? Potem pa se bomo srečali v Bonu na mestnem zasedanju in sicer junija 2019. To srečanje bo potekalo tudi v okviru rumunskega predsedstva na svetu. Naš glavni cilj je prevzeti predloge o podnebnih spremembah iz Avstrije, ki sedaj predseduje Evropski uniji. Še naprej bomo vodili mednarodna pogajanja, so da bi dobro izvali pariški dogovor. Vse to tvori močno sporočilo, da želimo imeti čisto varno in trajnostno okolje za naše državljane, za naš planet in za prihodnje generacije. Ne gre za boljšo prihodnost, ampak gre za to, da sploh imamo prihodnost na Zemlji. Vsi se moramo odločiti, da bomo res zavezni temu, kot sem rekel prej. Mi smo pomembni, imamo moč, pooblastila, vire in voljo, da to res storimo. Sedaj napočil za to. Hvala. Uh, Hvala lepa gospodu Elenu Kolibenu za ta uvodni referat. Sedaj pa mi je v čast in veselje, da pozdravim uh, tretjo govornico tega panela, gospo Širin Šarmin Šoduri, predsednico Bangladeškega parlamenta in jo prosim za prispevek. So predsedujoči, dragi člani ASEMA, dragi strokovnjaki, delegati, eh, vsem vam želim lepo povdan veliko čast in veselje mi je, da lahko sodelujem pri eh, tem omizju o podnebnih spremembah in okolju in da lahko nastopam kot eh, referentka. Veliko, velik privilegij je, da z vami lahko delim nekatere izkušnje. Podnebne spremembe so velika grožnja za rast, za okolje, za razvoj. Veliko imajo posledic in to neenako bremeni predvsem revne in najbolj ranljive. Karibe. Ukrepi za boj proti temu in za blažitev posledic podnebnih sprememb zahteva mednarodno sodelovanje. V tem kontekstu moram poudariti, da je Bangladeš ena od najbolj ranljivih držav zaradi podnebnih sprememb. Čeprav je težko eh, natančno oceniti agregirane posledice podnebnih sprememb na blagostanje in eh, na gospodarstvo zaradi študiji razlik med državami je bilo ocenjeno, da majhno povečanje globalne temperature na do 2 stopin bi to vodilo do um, minusa več odstotkov BDP-ja. V nekaterih državah bi to um, imelo hujše posledice kot kje drugi. In ta povezava med podnebnimi spremembami in ekonomijo zahteva um, oceno ekstremnih vremenskih pojavov, ki vpliva predvsem na torej, na proizvodnjo živil, na kmetijstvo, na gospodarstvo in tako naprej. Da citiram iz analize Stern. Na spremenjene podnebne spremembe bi vodilo do eh, zmanjšanja eh, rasti najmanj 5 odstotkov. Podnebne spremembe vplivajo. Um, predvsem tudi na večjo revščino. Eh, kmetijstvo je tu sektor, ki je najbolj prizadet, kajti podnebje in eh, eh, kmetijstvo sta med seboj povezani. Več ukrepov je bilo ocenjenih glede podnebnih sprememb za kmetijstvo. 20 do 30 odstotkov znižanja. Um, določene proizvodnje. Potem proizvodnja riža se bi lahko znižala za 3,8 odstotka. Eh, to je 480 tisoč eh, milijon ton in to bi um, za 3,1 odstotek znižalo BDP na leto. Ta dejstva moramo upoštevati, ko sprejemamo politike in strategije za zaščito naših ekonomij. Negativne posledice podnebnih sprememb na posevke, na živino in tudi na ribištvo Eh, zaradi podnebnih parametrov, eh, zvišanje temperature, ekstremni pojavi, eh, cikloni, poplave um, suša, uh, eh, vse to je treba upoštevati v tej računici. Samo primer iz Bangladeša. Um, poplave um, uničujejo eh, kmetijstvo. Um, naprimer, v lanskem letu je 60 odstotkov bilo poplavljenih in to je vodilo do tega, da je 44 milijonov bilo brez uh, doma um, in uh, materialna škoda je bila ogromna. Ghana. Um, Bangladesh, Bangladesh je šesta najbolj ogrožena država zaradi podnebnih sprememb um, v obdobju 20 let. Potem poplave rek pomenijo seveda, da ostaja veliko eh, oseb brez domov. Bangladesh je že začel z izvajanjem tako imenovanega načrta Delta in eh, želi izvajati tudi investicijske programe, ki naj bi um, vodili do gospodarske rasti 8,8 odstotka, vendar pri tem moramo upoštevati skrbi uh, v zvezi s podnebnimi spremembami, uh, kajti um, nevarnost neravnih nesreč in revščina sta med seboj povezana. Um, Eh, naravne nesreče vodijo do velikih ekonomskih izgub, zato potrebujemo pravilne mehanizme za prilagoditev eh, podnebnim spremembam in za financiranje tega. Financiranje in upravljanje virov je eh, ključnega pomena za iskanje rešitev za ta problem. Želim opozoriti na nekatere modele, ki jih uporabljamo v Bangladežu. Bangladež je sprejel celo vrsto ukrepov, integracija podnebnih sprememb v sedemletni načrt. Eh, sprejeli smo akcijski načrt in strategijo, nacionalni načrt ukrepov, potem imamo skrbniški sklad za podnebne spremembe, ki ga um, napajamo iz lastnih virov. In to eh, naš premijer je zato dobil tudi eh, nagrado Združenih narodov. Torej želimo predvsem tudi sami prispevati k spremembam. Bangladeš um, se tudi drži pariškega sporazuma, čeprav smo najbolj rnljiva država. Prilagajanje je prioritetnega pomena in razen tega si želimo nizkooglično gospodarstvo in financiranje za odpornost. In to vsebuje naprimer eh, tudi davčna vprašanja, strategija um, um, ustrezno načrtovanje, potem treba je krepiti javno financiranje, upravljanje in koordinacijo. Um, delitev finančnih sredstev z drugimi organi. Želi se, želila sem na kratko opozoriti na nekatere ukrepe, ki jih izvaja Bangladeš in to bomo radi kot model delili z drugimi parlamenti, če to želijo. Uh, In če želijo še več izvedeti o delovanju teh modelov, prepričana sem, da bomo vsi se učili drug od drugega in ta forum ASEB bo ključnega pomena za eh, vzpostavitev učinkovitih partnerstv med državami članicami in pri pripravi poti eh, v prihodnost, predvsem pri eh, podnebni diplomaciji in da se bomo ekonomije lotili tako, da bomo pri tem upoštevali tudi okolje okoljske vidike in vidike um, podnebnih sprememb. Hvala vsem govornikom, sedaj pa imate vi. Eh, priložnost, da postavite vprašanja, da podate svoje pripombe. Želim samo povdariti, da dobijo besedo samo poslanci in poslanki, različ, poslanke različnih parlamentov. Postopek, ki bomo sledili, je postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Torej, če kdo želi besedo, ne dvigne roko in bo dobil besedo. Uh, želim pa tudi priporočiti, da začnem, oziroma da se najprej predstavite, preden uh, začnete s um, svojim govorom. Jaz sem se pozabila predstaviti na začetku, jaz sem Nina Gil in sem članica Evropskega parlamenta iz. Uh, Regije West Midlands iz Združenega kraljestva in sem tudi podpredsednik predsednica delegacije za sodelovanje z Indijo in sem tudi članica delegacije za Azijo in tudi z Južno Azijo. Torej, veliko eh, mojega dela je povezanega s eh, tem območjem, ni zelo daleč od Kitajska. Eh, gospod Roč je prvi prosil za besedo in potem eh, drugi dobi besedo gospod, ki sedi za njim. Indija. India. Gos so predsedujoča, gospi in gospodje, dragi poslanke in poslanci iz različnih držav, Torej, podnebje in ekonomija. priča smo temu, da podnebje vpliva na proizvodnjo. In to ni samo v Indiji, tako temveč tudi v drugih državah. Govorili ste, omenili ste različne primere in imam Eh, torej, in prišlo je do velikih izgub, ki jih je možno tudi finančno oceniti. To se lahko pripise, pripiše samo podnebnim spremembam. In um, veliko prebivalstva v Indiji je odvisnega od kmetijstva. Včasih prihaja do poplav, um, in uh, to potem uničuje um, pridelke. Um, več je dejavnikov, ki vplivajo na to, in ne gre samo za ekonomijo, temveč tudi za zdravje. Um, naprimer, uh, eh, predvsem rak. um, eh, Potem ribe v rekah in tudi v ribnikih niso uh, užitne, ker so um, strupine, zastrupljene. Um, in potem prihaja do teh zdravstvenih težav. Eh, potem imamo velike težave z eh, odstranjevanjem odpadkov. Sicer se stvari spreminjajo, ampak eh, predvsem vprašanje odpadkov je za nas zelo pomembno. Premi, sinono Modi, je v Franciji aktivno sodeloval um, in prispeval k uspehu. Pod, um, podnebnega sporazuma, sporazuma o varstvu podnebja. In na teh stališčih ostajamo. Uh, um, um, potem um, gre seveda tudi za vprašanje gozda, gozdarstva um, nekateri dvomijo o tem, da bi nerazvite države lahko ustrezno upravljale s podnebnimi spremembami, z emisijami oglika. Ampak mi potrebujemo čisto tehnologijo, napredno tehnologijo. Eh, vzpostavitev zmogljivosti na ta način nam bo uspelo. Brez zahodnih držav in brez eh, vaših držav in brez pomoči iz teh držav ne bo možno. Cilj, eh, ki smo si ga zastavili do leta 2022, da bi vsako leto eh, namenili 100 milijard evrov dolarjev eh, tem namenom, Eh, to predvideva sporazum iz Addis Abebe in uh, agenda z tega vrha. Ampak eh, pravzaprav nismo zelo daleč prišli s tem, zato moj poziv Evropski uniji. Evropska unija vpliva na države članice in tudi na druge um, razvite države in tudi uh, Treba je videti, da eh, države v razvoju potrebujejo pomoč. Veseli me, da vas lahko obvestim o tem, da eh, se zelo trudimo za znižanja od 2005 do 2010. Nam je uspelo um, znižati emisije. Vlada je. Ja, pripravila tudi specifične cilje, nacionalni akcijski načrt o podnebnih spremembah. 32 držav eh, in celotno območje Indije, torej tudi federacija, izvajajo ukrepe in to bo imelo pozitiven vpliv. In to nam bo pomagalo, Torej, um, premikamo se v smer nefosilnih energij in premijer Sirenaninda Modi želi, da bi do 2022 uh, eh, imeli delež eh, energije iz sonca, um, ki bi znašal 1,27 gigabajtov. In s tem bi lahko um, zapirali elektrarne na premog. Um, naš cilj je čista energija, čaka nas pri tem veliko dela, čista energija, ki ne bo negativno vplivala na podnebje. V nekaterih delih države um, um, prihaja do velikih izgub v kmetijski proizvodnji. To smo ugotavljali seveda tudi že v preteklosti, ampak v bližnji preteklosti, v zadnji preteklosti se to pogosteje dogaja in to seveda ni bilateralna zadeva, temveč eh, stvar eh, multilateralnega sodelovanja. Um, in tudi um, to ne prizadeva samo ene države. Sodelovati morajo azijske države in vesel sem, da uh, se vključujejo tudi evropske države in so pripravljene vzpostaviti to partnerstvo z nami. Um, svoj čas ni bilo ozaveščenosti za to, ampak sedaj vidim, da je vedno večja ozaveščenost tudi eh, na, med ljudmi, med navadnimi ljudmi za to. In to bo pomagalo tudi pri ekonomski transformaciji države. Več, ko bo takih dogodkov in dejavnosti, bolj uspešni bomo in to nam bo pomagalo eh, tudi eh, reševati problem, problem brezposelnosti in eh, revščine. Hvala vsem, eh, ki so organizirali to konferenco in hvala tudi, da ste mi dali priložnost, da tu predstavim svoje eh, videnje. To, kako jaz gledam na ta problem. Hvala za to izjavo. Um, kar sem povzela iz vašega komentarja, je predvsem, da um, sprašujete, kakšna pomoč eh, je potrebna državam v razvoju za hitro zmanjšanje emisij. Ne vem, ali je kdo tu na omizju, ki to želi komentirati, torej tehnološki uh, transfer ali druge vrste pomoči, ki naj bi jo zagotovili državam v razvoju. Če to želite komentirati eh, na zomizija, mi eh, dajte prosim znak, se ni nujno, da odgovorijo vsi, ampak kolegica z Filipinov vidim, da se želi odzvati na to. Um, okvir kon, okvirna konvencija Združenih narodov o podnebju je zelo jasna glede financiranja in tudi prenosa znanja. Države, razvite države morajo zagotoviti tehnologijo in tudi finančna sredstva za to, da lahko izvajajo blažilne ukrepe države v razvoju. En od zahtev, ki sledi iz tega ali agenda, je, da bi tudi pri drugih, da bi tudi druge globalne sporazume revidirali in v njih upoštevali to globalno okvirno konvencijo Združenih narodov. Eno od teh področji, ki si ga je treba ogledati, je, so eh, trgovinski sporazumi, predvsem eh, o mednarodnih patentih, eh, kajti to eh, ovira tehnološki transfer, ki je bil obljubljen v tej podnebni konvenciji. Torej, to je ena od zavis, ki so jih prevzile pogodbenice s to okvirno konvencijo Združenih narodov. Hvala. Prosim, Bangladeš, gospod Čardri. Hvala. Mislim, da je to zelo pomemben vidik, kajti financiranje je ključ za reševanje zadev in tudi za soočanje eh, s problemi v državah v razvoju. Dodatno k eh, okvirni kon, eh, konvenciji o podnebnih spremembah eh, imamo tudi pariški sporazum in sklad za podnebje. To je bilo vzpostavljeno, vendar ta sklad nima dovolj denarja na razpolago in mislim, da bi morali biti, da bi tudi um, um, razvite države morale ponuditi tehnologijo, ki bodo pomagale državam v razvoju, da se bolj učinkovito soočijo s tem problemom. Um, Predvsem je treba države članice opozoriti na to, da morajo izpolniti obveznosti, ki so jih sprejele s temi konvencijami in sporazumi. Um, torej, treba je izpolniti te obveznosti. Hvala. Um, dobro, da je bil omenjen zeleni podnebni sklad. Jaz sem tudi v odboru kot um, opazovalka nevladnih organizacij v tem skladu. Ta sklad uh, bo kmalo prazen uh, do konca naslednjega leta uh, in zato morajo uh, države vplačati v ta sklad, izpolniti obljube, tako da bomo spet napolnili ta sklad in to naj bi se zgodilo čim prej. Hvala. Sedaj pa je na vrsti poslanec iz Pakistana. Hvala. Fesor Javed, senator, član eh, pakistanskega senata in sem tudi član stalnega odbora za podnebne spremembe. Sem vesel, da lahko sodelujem v okviru tega evropsko-azijskega partnerstva. Eh, Drugo od drugega se lahko učimo in se borimo proti podnebnim spremembam. Tako bo, da bo ta svet eh, postal lepši za prihodne generacije. Pakistan je veliko žrtvoval za vrste, za okolje in predvsem tudi za mir. Eh, kot smo rekli, veliki voditelji se ne osredotočajo na prihodne volitve, temveč se osredotočajo na prihodne generacije. In tu je en primer iz Pakistana. Pod vodstvom Imrana Hana je Pakistan postala prva država, ki je um, se soočila z um, um, izzivom. Torej, 3,5 milijonov hektarjev gozda um, smo posadili in s tem je tudi. Um, S tem smo spodbudili tudi eh, lokalne prihodke in uh, Eh, ustvarili več kot 500 tisoč zelenih eh, delovnih mest. Um, UCN um, nam je pri tem pomagal. Torej, eh, do 2020 gre za 15 milijonov hektarjev in 350 milijonov do 2030. Torej, mi gre za obnovo uh, gozdov, 350 50 tisoč um, milijonov hektarjev. Um, World Wildlife Fund nam pri tem pomaga in oni so izvedli revizijo in so rekli, da je ta projekt okoljsko, ekonomsko in socialno uspešen. In to je priznal tudi Svetovni ekonomski forum. Naslednji načrt eh, pakistanske vlade pa je, da po gusti, da posadimo o, um, ogromno dreves v Pakistanu. 1,5 milijona smo jih že posadili in 10 milijard, uh, torej dreves bomo posadi, posadili. In tu gre seveda tudi za čistost vode, tudi na to to vpliva. Um, vemo pa, da uh, želimo imeti 25 odstotkov um, celotne površine posajene z gozdom, doslej je ta površina nižja. Um, to je seveda povezano z gospodarstvom, z zelenimi delovnimi mesti, čisto vodo, učinkovito rabo virov. Skupaj nam bo uspelo in skupaj nam mora uspeti uh, se boriti proti pod, podnebnim spremembam. Iz tega foruma bomo vzeli domov pomembne lekcije. Eh, in tu smo videli tudi veliko resnost med vsemi, pri eh, soočanju s temi velikimi izzivi. Vsem želim vse najboljše, hvala, da ste nas povabili in da ste nam prisluhnili. Ko sem sedaj navedel en primer, kako politična volja zagotavlja, da se dosežejo, naredijo veliki koraki, ampak pred nami je tudi še naslednji izziv in sicer, da posadimo še dodatnih 10 milijard dreves v Pakistanu. Hvala lepa. E, to je bila sedaj ta izjava, ki nam vliva tudi veliko poguma. In sedaj dobi besedo predstavnik Laosa. Honorable Coach so predsedujoča, ime je Kim Dong, non te sin in sem poslanec v um, parlamentu v Laosu. Želim se zahvaliti gostiteljem desetega srečanja Azijsko-Evropskega parlamentarnega partnerstva. Hvala za odlično pripravo želimo se zahvaliti tudi za gostoljubje, ki smo ga bili deležni kot delegacija. Gospa predsedujoča, tema današnje razprave je zelo pomembna. Podnebne spremembe in okolje in vpliv na ekonomijo. O tem se je razpravljalo na mnogih mednarodnih in regionalnih forumih v zadnjih letih. In to so žgoče teme današnjih dni. Um, podnebne spremembe čutimo povsod po svetu, vključno z mojo državo Laosom. Podnebne spremembe so eden največjih izzivov današnjega časa. Predvsem je to izziv za družbo in za okolje. To posledice tega pomenijo grožnjo za proizvodnjo živil. Eh, zvišanje morske gladine, potem tropični viharji, eh, ki vodijo do katastrofalnih poplav. Podnebne spremembe so nekaj realnega. Moja delegacija želi izkoristiti to priložnost, da eh, poroča o tem, kaj se je dogajalo v Laosu. Tropični orkan Santin, tropski orkan Sartin, ki um, je nastal zaradi nizkega pritiska nad morjem daleč od Laosa, je vodil do velikih poplav um, in do zemeljskih plasov. Vseh 18 provinc v Laosu je utrpilo veliko škodo, predvsem ker se je ta uh, vihar Eh, je bil povezan tudi z velikimi podavinami. To je vodilo do zemeljskih plazov in do poplav v 16 provincah Laosa. 2099 vasi je bilo prizadetih, 1380 družin je bilo prizadetih in 54 eh, ljudi je umrlo. Eh, na stotine pa je pogrišanih. 2560 uh, jih je bilo treba evakuirati. Um, um, prišlo pa je uh, tudi do um, tega, da je uh, se porušil nasip hidroelektrarne in to je vodilo do, do hudih posledic in sicer 13. julija 2018 14, 14 ljudi jih je umrlo, 79 pogrešanih in veliko eh, smo jih morali odsedliti. Um, To seveda vpliva tudi na socialni razvoj naše družbe. Laos je majhna ekonomija in posledice za tako majhno ekonomijo so, viš, so hude. 9335 družin um, je um, zgubilo domove v poplavah v zadnjem času. Um, in to vpliva seveda tudi na uh, izobraževanje, na šole in tako naprej, na zdravstvene ustanove. Uh, potem to vpliva na čiščenje vode. Um, um, sanit, um, torej, um, um, kanalizacija ne funkcionira in tako naprej. Potem to vpliva seveda tudi na promet. Ogromno cest in 52 mostov je bilo poškodovanih ali jih je celo odneslo. Potem kmetijstvo. 114 tisoč hektarjev eh, rižnih površin in veliko tudi eh, ribiških um, um, jezer oziroma ribnikov je bilo uničenih ali poškodovanih. In potem um, sistem um, elektrike je bil seveda prav tako poškodovan. Podnebne spremembe so globalna zadeva, ampak negativne posledice prizadenejo predvsem revne države in revne ljudi. Želim izkoristiti to priložnost, da se zahvalimo vsem državam, um, partnerjem in tudi mednarodnim organizacijam za humanitarno pomoč, um, ki smo jo bili deližni, predvsem tisti ljudje, ki, uh, ki jih je uh, prizadela porušitev um, te pregrade pri hidroelektrarni uh, v lanskem letu. Laos. Eh, pripisuje velik, velik pomen podnebnim spremembam. Sprijeli smo um, zeleno politiko, Laos, v Laosu um, naj bi zagotovili pogozditev, um, dodatno pogozditev in razen tega eh, smo pre eh, povedali izvoz do, do ločene vrste les, lesa to je seveda vodilo do velikih tudi mobilizacij v državi. Laos je ratificiral številne mednarodne konvencije povezane s podnebnimi spremembami, kot je mednarodna konvencija o podnebnih spremembah iz 96. leta, kjotski protokol, potem tudi pariški sporazum razen tega imamo nacionalne načrte za prilagoditev podnebnim spremembam in potem zakon o elementarnih nesrečah in podnebnih spremembah. To eh, smo eh, zgradili na obstoječih mednarodnih eh, sporazumih. Laos je vedno igral pozitivno vlogo v tem ASEP-u in tudi v ASEM-u, kajti tu gre za krepitev multilateralnega sodelovanja in nacionalna skupščina eh, je 2012 gostila to vrstno srečanje kot eh, poslanci Laosa želimo ponovno povdariti, da je naš eh, cilj vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočili, da eh, se krepi to azijsko-evropsko partnerstvo, da bodo ljudi lahko živili v miru in da bomo skupaj podpirali trajnostni razvoj zaposlovanja in tudi vedno višje, eh, višji življenski standard ljudi. Hvala lepa. Uh, okay, it's a, it's a my turn to... <laughs> Sedaj sem jaz na vrsti, da koordiniram naslednje govornike. Zaradi časa bomo dali sedaj besedo novemu govorniku in sicer kolegu iz Norveške. Izvolite. Zelo zanimivo je bilo poslušati vse govornike. Jasno je, da se Evropa in Azija soočata eh, s podobnim izziv. Eh, prosim, eh, predstavite se. Prihajam iz Norveškega parlamenta, predstavljam stranko napredek in imam je Andreja Sinostok. Hvala. Ko gre za podnebne spremembe in gospodarstvo, naj povem, kako pomembno je eh, varovati večstranski uh, sistem trgovanja STO. Nikako drugače ne bomo mogli zagotavljati trajnost, trajnostne uporabe teh pravil v mednarodni trgovini. Vedno večji protekcionizem in trgovinske vojne lahko zelo negativno vplivajo na gospodarstvo. Na gospodarstvo. To je slabo, zlasti v času, ko moramo stvarjati nova delovna mesta, ko se moramo prilagajati podnebnim spremembam in ko moramo zagotoviti vzdržnost in trajnostno rast. Prosim, dovolite, da vas opozorim na pobudo, ki je bila sprožena Davosa leto strani uh, premijejke Norveške Ane Sujkak. Ona je uh, predstavila pobudo, da bi predstavili trajnostni razvoj oceanov in danes, uh, oziroma ta teden, se, se je ta delovna skupina sestala v New Yorku. Leta 2050 bomo imeli 10 milijard eh, ljudi na svetu in če bomo želeli imeti več hrane eh, in vse mm, drugo, kar je potrebno za ljudi, bomo morali izrabljati eh, vere iz oceana. Potrebujemo trajnostno rast, tako bomo tudi dobili delovna mesta. To nam bo pomagalo pri gospodarstvu in družbenem razvoju. Namen eh, dela te skupine je, da gotovimo, kako izrabiti oceane, kako graditi oceansko gospodarstvo. To je lahko ključnega pomena za gospodarsko rast v prihodnih letih. Obaljne države v Evropi in Aziji morajo sodelovati zato, da se izpostavi ogromen potencial, ki ga lahko najdemo v trajnostnem upravljanju oceanov. To pomeni, da moramo zagotoviti uh, čiste oceane na podlagi norveškega predloga. Je eh, okoljska, uh, okoljska, uh, okoljski odbor pri OZN uh, podal pobudo s tem v zvezi. Moramo se boriti proti mikroplastike in smetem v oceanu v, drž v različnih državah. Veliko teh odpadkov pride v oceane iz rek. Želimo vključiti tudi partnerske države tudi države v Aziji, tako da bi skupaj se lotili tega izziva, s katerim se vsi soočamo. Hvala. Hvala lepa za vašo izjavo. Sedaj pa naslednji govornik iz Finske, izvolite. Yes, yes, yeah. Actually, I had uh... I had, the Western to our Asian. Torej, našim azijskim partnerjem sem deloma že odgovoril, vendar mislim, da lahko nadaljujem s svojim delom. Kakšno je vaše mnenje, če se gledam različne orodje in alternative, ki jih imamo na voljo, kako zmanjšati emisije CO2 v vaših državah? če imamo tri alternative, recimo ena je ta, ki, ki temelji na tržnih rešitvah, torej scheme trgovanja z emisijami CO2, tako smo to v Evropski uniji. Potem druga je regulacija, torej zakonodaja. Kaj to pomeni? da je v zakonodaji zapisano, kaj je dovoljeno in kaj ni. To je še ena alternativa. In potem tretja alternativa je tehnološko sodelovanje na tem področju, kar pomaga temu, da zmanjšamo uh, emisije CO2. Katera od teh treh možnosti se vam zdi najprivlačnejša v azijskih državah? To je vprašanje za enega od vas, tu predstavnikov azijskih partnerjev na podiju. Prosim. No. Ja, um, Izkušnje kolskega protokola in njegovega izvajanja kažejo, da tržni pristopi so zelo neučinkoviti, ko gre za doseganje ciljev. In imamo zelo živahno razpravo v mednarodnih pogajanjih, kajti veliko netržnih pristopov je, ki so na mizi. In poteka boj glede tega, če bi razširili tržne pristope ali pa če bi dejansko morali biti kreativni in bi sprejeli netržne ukrepe. Za nas kaj je za nas najbolj učinkovito? Tisto, kar zahteva hitro spremembo iz fosilnih goriv na obnovljive vere energije. In menim, da ne gre za ali ali, menim, da potrebujemo zakonodajo, ki bo dala vladam zagon, da pravzaprav s tem prisilimo vlado izvršno oblast, da sprejme korake in ukrepe, ki so potrebni za to, da spodbudimo ta energetski prehod. In zato potrebujemo zakonodajo, zato da imamo na voljo finance, zato da eh, zagotovimo omejitve, zato da imamo dejansko časovnico za opustitev fosilnih goriv in tudi zakonodajo, ki bo dala časovnico za to, da ne bomo več širili rabe fosilnih goriv. Kajti v številnih azijskih državah je tako, da imajo ambiciozne eh, pariške cilje, pa vendarle še vedno širijo rabo premoga in imajo eh, uh, in gradijo nove termoelektrarne. Ogromno novih termoelektrarn se gradi v Aziji in potrebujemo jasno zakonodajo s tem v zvezi za to, da uh, zagotovimo politično voljo, ki bo to ustavila. Seveda je zelo pomembno tudi tehnološko sodelovanje. Prišlo je do velikega napredka na kitajskem. Kitajska se je zelo razširila na področju fotovoltaike in to je lahko zgled uh, številnim malskim državam in potrebno je sodelovanje. Drugi sporožumi z lasti znotraj STO so pravzaprav neke vrste ovira za to in kitajske izkušnje so kažejo na to, zato mora imeti zelo jasno politično voljo, zato da ne bo prišlo do ovir pri prenosu tehnologije in zato, da bomo lahko uporabljali tehnologije, ki bodo to omogočale. Torej, pravice intelektualne lastnine, mednarodni patentni sporazumi so nekaj, kar je treba pregledati. Hvala. Ja, prosim. Uh, Hvala za to vprašanje, zelo zanimivo vprašanje. In ker želite uh, azijsko perspektivo, uh, Eh, naj vam povem, da se strinjam eh, s trokovnjakinjo, ki je prav tako omenila mm, to, da ne gre za vprašanje ali ali, temveč da moramo kombinirati vse možne načine za to, da se odzovemo na izzive. Po eni strani, da, zakonodaja je nujna, kajti če nimamo zakonodajnega okvira, bo zelo težko doseči to, kar želimo. Torej, ne gre za to, da tega ne bi imeli, pač potrebujemo zakonodajo, potrebujemo prenos znanja, prenos tehnologije, to je ključnega pomena. In to je treba kombinirati. Moramo eh, graditi zmogljivosti, pač pomembno je ustrezno financiranje. In moramo vključiti te cilje v nacionalne razvojne načrte. To je gotovo lahko korak v pravo smer. Uh, Tudi če govorimo o vazi eh, nasplošno, naj povem, da pač njen rešitev dobra za vse, pač odvisno od socialno-ekonomskih eh, okoliščin. Vendar vseeno obstajajo pa tudi skupni izzivi, ki jih lahko, s katerimi se lahko skupaj soočimo. Lahko eh, najdemo torej skupne rešitve, kombiniramo različne pristope, metode, ki so na voljo. Hvala. Uh, add, uh, Naj še nekaj dodam. Kar zadeva kitajsko, menim, da na kitajskem, da strinjam se z eh, strokovnjakinjo, da eh, tržni pristopi niso dovolj in potrebna zakonodaja. Na kitajskem je nekaj posebnega, eh, nekaj zelo pomembnega to, da je kitajska, da ima kitajska politično vodstvo, političen sistem, socializem, socialističen sistem in to igra zelo pomembno vlogo. Kitajska je zelo centralizirana politično. Menim, da je to zelo pomembno. To je zelo pomemben dejavnik za uh, to, da gre dost stvari naprej. Bi še kdo, že, bi še kdo želel besedo? Izvolite. S tem v zvezi bi vprašala gospod predsedujoči, če je res eh, to, da obstajajo nove tudi glede novih medijev, tudi strani BBC-ja, ki je zanesljiv ver, da satelitske eh, podobe kažejo, da se na kitajskem gradi ta hip na stotine termoelektrarn. Ali to lahko potrdite? Sorry, I, I, I didn't. Nisem razumel vašega vprašanja, lahko ponovite. So. Torej, V mednarodnih medijih smo sedaj prebrali novice, slike, satelitske podobe smo videli, ki kaže na to, da se na kitajskem sedaj gradi na stotine termoelektraren. In če vemo, da je kitajska centralna država, zakaj bi potem se to dogajalo? To sem prebrala na BBC-ju torej. Well, uh... Lahko vam povem. Oziroma, nič vam ne morem povedati s tem v zvezi, nijem nobenih informacij glede tega. No, bomo uspeli določene ukrepe, da bi to omejili, če je to res, vendar eh, nimam nobenih, eh, nobenega, nobenih informacij s tem v zvezi. Hvala za vaše vprašanje. Okay right, to... Gremo naprej. Naslednji govornik iz Indonezije. Spregovorila bo o svojem jeziku in se jo bo tolmačila. Izvolite. Oh, good afternoon, ladies and gentlemen. Hvala lepa, gospe in gospodje. delegasi yang uh, terhormat. Honorable Chairperson, distinguished delegates. Uh, gosp predsedujoča, gospe in gospodje. Sampaikan penghargaan kami kepada Parlemen Eropa untuk menjadi tuan rumah pertemuan kemitraan Parlemen ASEAN Eropa ke-10. First of all, najprej dovolite da se zahvalim Evropskem parlamentu za to, da gostite deseti sestanek eh, ASEKEVSKEG parlamentarnega partnerstva. Karti Handajani, member of the House of Representative of the Republic Indonesia. Untuk kontribusi pada diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. Terima kasih. Želi prispevati k današnji razpravi, zato naj vam povem več točk. Indonesia berbagai pandangan global bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multimediasi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 Indonežiš. Indonezija se strinja s tem, da so podnebne spremembe nekaj večdimenzionalnega in potrebujemo večdimenzionalen pristop, ko gre za politiko, boja proti posledicam tega. Ko gre za gospodarstvo, menim, da moramo združiti gospodarsko rast eh, z, z trajnostnostjo. Indonezijska vlada si prizadeva za to, da bi uskladili nacionalne politike z globalnim diskurzom o zeleni rasti. Naša politika z RDD plus pomeni, da smo uh, sprejeli moratori glede izkoriščanja gozdov. Uh, želimo bolje izrabljati uh, površine in zbiramo podatke za to, da bi dosegli naše cilje, tako da bi zmanjšali emisije CO2. Lain adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami.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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example in our efforts to increase the Primer, želimo uh, zagotoviti trajnostnost našega palmovega olja. Uh, želimo si prizadevati za uh, usklajevanje z mednarodnim standardom in vlada sprejema korektivne ukrepe glede uh, moratorija za palmovo olje. Tu sodelujemo s civilno družbo in želimo imeti trajnostne prakse glede palmovega olja. Trenutno se v našem parlamentu obravnava zakon o palmovem olju. S tem zakonom želimo okrepiti uh, Eh, trajnostnost eh, plantaž eh, palm in želimo okrepiti delovne, delovske pravice v tem sektorju. Kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers fi eh, diversifikasi renewable energy obnovljivi viri energije so naše največje upanje za to da poskrbimo za okolje in za to da do, dosegamo svoje uh, cilje glede rasti Na ta način bomo prispevali k ekonomiji in ustvarili bomo delovna mesta. Agencija za obnovljive energije uh, kažejo na to, da je tu tudi veliko delovnih mest in Indonezija meni, da moramo si vedno bolj prizadevati za to, da povečamo ozaveščenost med poslanci glede tega, kako pomembna je obnovljiva energija. Pred nekaj dnevi smo gostili drugi parlamentarni forum glede trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na partnerstva za trajnostno energijo za vse. Ta forum je pobuda Indonezije in trenutno edini globalni parlamentarni forum glede uh, ciljev trajnostnega razvoja. Gostili smo poslance iz 46 držav, ki so se izmenjavali uh, najboljše prakse glede obnovljivih verov in najboljših praks temu zvezi. Yeah.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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a significant Trgovina je zelo pomembna za gospodarstvo. In tako kot pri vseh gospodarskih dejavnostih je trgovina pogosto povezana z emisijami CO2. -ja. Zato je pomembno, da zagotavljamo dostop do okolje prijazne tehnologije, zato da bi eh, tako spodbudili eh, prehod v nizkooglično gospodarstvo. Torej, mm, znotraj STO imamo pravila in sedaj potekajo pogajanja glede uh, sporazuma, glede okoljskih dobrin. S, s tem bi se znižale tarife za določene okoljske agende in eh, to je skladno s porazumem leta 2012. Menimo, da je še več potrebnega za to, da bi spodbudili pogajanja, tako da bomo čim prej to dosegli sporazum in na ta način uh, spodbudili izvajanje Pariške konvencije. In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 uh, untuk mengubah limbah menjadi energi juga dilaksanakan untuk mendukung ekonomi yang bersifat uh, regeneratif. Thank you. The last point that I would like to... Zadnja stvar, ki je izpostavila, je povezana s krožnim gospodarstvom. Indonezijska vlada si zauzema za to, da bi uh, prišli iz linearne uh, Eh, gospodarstva na krožno gospodarstvo. Spreli smo določene ukrepe s tem v zvezi eh, in pomembno je tudi, da recimo sedaj odpadke uporabljamo za ogrevanje. Eh, na ta način pravzaprav delujemo regenerativno, kar je tudi nekako naravno, del naravnega cikla. Hvala spoštovana poslanka iz Indonezije, za vaš prispevek. Tu je veliko pozitivnih idej, ki jih eh, lahko povzamemo. Izpostavili ste vprašanje palmovega olja. To je sporna tema, potekajo razprave med nami, med EU in, in Indonezijo in Malezijo glede palmovega olja. Menim, da smo prišli do kompromisa. Eh, s katerim bomo odpravili vaše pomisleke. Poslanke in poslanci so obiskali uh, Indonezijo in videli smo, s kakšnimi izzivi se soočate. Me pa zanima, če bi naša strokovnjakinja morda se odzvala na odločene ideje, ki smo jih slišali glede trgovine z okoljskim blagom in tako naprej, če bi kaj povedali. Ali bi šli morda kar naprej, kako želite, če se želite zvati. No, vsekakor je veliko zanimivih idej in bi se povrnila še na eno vprašanje, ki ga je spostavil naš kolega iz Norveške glede plastike. Morda bomo imeli tudi v tem razpravo, potem, ko bomo uh, vsi zaključili s prispevki. Zdaj pa senator iz Italije, Francesco Giacobbi. Predvidevam, da je to nekaj drugega kot tisto, kar boste povedali ob koncu. Izvolite. Gospa predsedujoča, da to nekaj posem drugega, to sem želel povedati. In to je tudi okrepljeno s tem, kar sem pravkar slišal tu gre za moje osebno mnenje. Najprej hvala, da ste mi dali priložnost, da lahko nekaj predstavim, da predstavim svoje mnenje. Tako kot naš kolega iz Kitajske, Joan Si, sem se sam naučil angliško. Eh, na Siciliji, tako da imam sicilski naglas. Če imate težave z razumevanjem, lahko vedno preskočim nazaj na italijanščino, ki ima materinščina. Tri stvari bi rad izpostavil in tri vprašanja. kar je tudi povezano s tem, kar smo danes slišali. Strinjam se s tem, da podnebne spremembe ne poznajo meja. To je nekaj, kar smo slišali že v vodama in mislim, da to treba ponoviti, ker je to zelo pomembno vprašanje. To je skupna težava. Naši prijatelji iz Norveške so menjali uh, oceane. Ko govorimo o oceanih, je to nekaj, kar zdaj veliko držav. Po drugi strani, danes sem slišal poročila o nacionalnih ukrepih glede podnebnih sprememb, glede uh, okoljskih sprememb. Nisem pa veliko slišal o skupnih prizadevanjih uh, sosednje države, o čezmenih projektih. Kaj ti včasih, če imamo eh, skupno težavo, je zelo mm, verjetno, da so to mm, problemi sosednje države in zanima me, ali bi bili morali spodbujati skupne projekte med sosednje državami. Eh, drugo vprašanje je povezano z tem, kar je bilo doslej storjeno kot italijanski poslanec. Lahko povem, da sem zadovoljen, da je, ta, da je Italija ratificirala kiotski protokol, da je dosegla določene cilje z tega protokola, da si prav tako prizadeva za doseganje pariških sporazuma v letu 2020, dela na tem, vendar tudi v italijanski skupnosti se sprašujem, če se je kaj spremenilo v splošni družbi, v pristopu družbe glede podnebnih sprememb. Kaj smo storili? da bi javnosti, skupnosti eh, dopovedali, da vse, kar počnemo, lahko pozitivno ali negativno vpliva na doseganje ciljev. Torej, tu ne gre za šport. Ciljem športnega tekmovanja. Ne, gre za cilje, ki želimo doseči, zato da bo svet prijaznejši za življenje. Kaj delamo na tem, da bi naše skupnosti spodbudili uh, da so del tega projekta. Mislim, da nasplošno ni storjeno dovolj. Imamo kakšne kampanje o zaveščanju, vendar mislim, da bi morali storiti več, zato da bi vključili skupnost in to nas pripelje do tretje točke in to je vpliv na gospodarstvo. To je tema naše delovne skupine. Podnebne spremembe povzročajo ekonomske priložnosti in tudi koristi potencialno. In danes smo slišali da eh, veliko držav članic želi okolju prijazne tehnologije, želijo si sodelovanja, programe sodelovanja za to, da uh, ugotovimo, kako bolje obdelovati kmetijsko zemljo. Torej, eh, vprašanje, kako bi uporabljali drugačno strojno opremo, kot smo uporabljali doslej in tako naprej. Skratka, Vse to so priložnosti zlasti za razvite države, zlasti za države, ki so ponosne na to, da so ene najboljših držav na svetu, ko gre za proizvodnjo strojev. V Italiji smo na to ponosni, da pač proizvajamo takšne stroje. Torej, zanima me, kaj so vlade doslej storile in kaj bi mi kot eh, oblikovalci politik morali storiti. Mi smo na vse zadnje zakonodajalci, mi bomo prispevali k oblikovanju politik, ki se bodo potem izvajale strani vlad. Torej, kaj bi morali storiti še več, zato da bi v ta projekt vključili tudi recimo zasebna podjetja, da bi investirala in to na tak način, da bi bil končni rezultat uh, dober uh, za vse, torej da je to priložnost za investicije v državah, kjer morda tehnologij ni tako veliko in kjer tehnologije potrebujejo, zato eh, lahko torej izkoristimo te ekonomske priložnosti. In nič, kar počnemo, ne bo učinkovito, če ne bomo delovali v državah, ki so najbolj prizadete, v državah, ki prosijo za pomoč. Ne smemo tega pozabiti. Druga skupina govori o migracijah, ki so povezane z okoljskimi katastrofami. To je zelo pomembno vprašanje in tega ne smemo uh, ignorirati pri ekonomskih analizah. To, kar počnemo v državah, kjer imamo srečo, da smo bolj razviti in tehnološko bolj napredni, se moramo, moramo več, če ne bomo ukrepali v državah, kjer pomoč potrebujejo, potem ne bomo dosegli ekonomskega, ekonomskega uspeha, temveč bomo prišli, v, v, prišli do tega, da bomo priča vedno večjim migracijam. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Slišali smo veliko komentarjev. To nas res podbuja k razmisleku. Odzvala bi se na prvo, kar ste rekli. In sicer, da moramo bolj govoriti o skupnem delovanju med sosednjimi državami. Jaz sem videla nekaj zelo pozitivnega. Bila sem v Azijskem parlamentarnem forumu pred kratkim in prvič sem začutila, da vsi poslanci iz desetih azijskih držav govorijo z enim jezikom na podoben način o podnebnih spremembah. To je velik korak naprej v primerjavi s predhodnimi leti. In upamo lahko, da bo na podlagi teh razprav prišlo do več projektov. Govorili smo o palminem olju. To ni le nekaj, kar je pomembno za Indonezijo, Malezijo, ampak to vpliva na celotno okolje v jugovzhodni Aziji. Torej, karkoli bomo že počeli, moramo vključiti sosedne države in pomembno je, da to tudi storimo. Kajti mislim, da je Evropska unija tak projekt, kjer ugotavljamo, da številne stvari počnemo skupaj in pomembno je, da imamo takšne projekte, ki presegajo različne sektorje. Trenutno delam na trajnostnih financah, ampak vem, da se kolegi ukvarjajo s krožnim gospodarstvom ali pa delajo na področju trajnostnega prometa. Torej, vem, da se to delo nadaljuje, ampak mogoče bi prosila kolegico Nadpil, če mogoče ve za kakšne projekte, ki so to pomembni. Potem pa še tretje, glede znatnih priložnosti, ki jih imamo za države v razvoju. In kaj moramo mi storiti, kot tisti, ki sprejemamo politike, da bi vložili v te projekte? Ne, mogoče lahko uh, romunski kolega pove, kaj storiti, da bi bolj obvestili ljudi, da bi bolj zaveščali s temi sporočili. In na koncu še komentarji senatorja, da moramo govoriti z najbolj prizadetimi državami. In pravkar to omenjam, vi ste en izmed najbolj prizadetih držav, to smo pravkar slišali. In če bi lahko vi omenili kaj predlogov, glede tega, kako naprej, bi to bilo res zelo korisno. No, vi ste prej že nekaj predlagali, ampak mogoče bi lahko omenili še kaj. Kdo bi rad začel? Katerikoli vrsti. Glede podpiranja projektov, naj še enkrat ponovim to željo, da bi morale države v razvoju začeti z drugim nizom teh obveznosti. Mogoče bi lahko italijanska vlada to začela svojo zavezo. Kaj ti Italiji moramo čestitati, je ena izmed prvih držav, ki je napovedala, da bi do leta 2025 odpravila premog in uh, to industrijo. Je tudi ena izmed prvih držav, ki je leta 2014 eh, sploh eh, napovedala, da bo imela ta zeleni sklad, mogoče vi lahko začnete s tem. Potem je tu še kar nekaj projektov iz držav v razvoju. Imamo ze, sklad za zeleni razvoj. No, vse še ni povsem urejeno, veliko je izboljšav, ki bi jih lahko vnesli, ampak veliko je potencialno zelo dobrih projektov iz držav v razvoju. In eh, vem, da imamo zdaj vsaj dve leti za to, ja. To bi bil naš splošni poziv pri teh obveznostih in zavezah, da bi začeli ponovno. To bi radi poudarili, kajti to je glavni finančni instrument okvirne konvencije OZN na tem področju. In če ne bomo uspešni pri skladu za zeleno podnebje. Ne vem, če bo še več takšnih priložnosti za države v razvoju. Skušal bom odgovoriti na nekatera vprašanja. Kolega iz Italije je omenil nekaj vidikov, predsedujoča se je navezala na to. No, najprej bi rad rekel, da se podnebne spremembe lahko razlikujejo. Imamo različne potrebne različne izzive, pač odvisno od tega, za katero svetovno regijo gre. Prihajam iz države z mirnim podnebjem. Verjetno je v naši državi trajalo dlje, da smo se zavedli, kaj se dogaja, da smo ugotovili, kakšne so posledice. V zadnjih letih vidimo takšne pojave, ki jih prej nismo imeli. Recimo, sedaj imamo težave s certificiranjem, imamo poplave, sušo in eh, vse to si je zelo blizu. Tako da ja, soočamo se z ekstremnimi vremenskimi pogoji in vidimo, kako to vpliva na naše gospodarstvo. Ampak in prav zato, ker imamo različne potrebne, različne izzive, imamo tu tudi skupno stališče in to je treba spodbujati. In na politični ravni potrebujemo prav to, kajti če govorimo o takšnih stvarih, kot so spremembe in da odpravljamo premog. To je eno, to je eno bistvo, ga... ampak potrebujemo pa pogum. To je tisto, kar potrebujemo. Na psihološki ravni je to kar neko odporo do sprememb. In to je seveda posebno normalno, da imamo takšen odpor. Pravzako ne gre za neke prijetne spremembe, to pom prinaša tudi stroške. Ampak, če ponovno lahko spregledujemo v tehnologiji, vidimo dobre novice da danes si lahko te stroške privoščimo. To ni kot pred nekaj leti, ko smo imeli neke preizkuse, ampak tu gre za uh, prenos na trg, na realno ekonomijo in to si lahko zdaj predvsem privoščimo. Torej, če to gledamo srednjeročno ali dolgoročno, potem pa projekti, države v sodelovanju. To je en tak korak, ki ga potrebujemo, mogoče to naslednji korak. In nekaj, kar je precej pogosto v Evropi, da govorimo o energetski varnosti, energetskem trgu. To je en izmed glavnih bojazni, zaradi eh, če se ne moremo uporabljati fosilnih goriv in premog. To je nek eh, rezervni načrt. Če strnemo vrste, imamo takšen energetski trg, rešimo varnostna vprašanja, bojazni, potem bo lažje prejiti na gospodarstvo brez oblika. In to je prava pot. Všeč mi je tudi ta komentar o priložnosti, da so podnebne spremembe priložnost. Povsem se strinjam s tem, potem bi se vrnil na to, kar je rekla stranka za napredek iz Norveške, oceanih. No, jaz sem se v govoru skušal osredotočiti na tehnologijo in na pogo, da sta to dve smeri, v kateri moramo iti. Potem primer, en projekt, da imamo uh, tudi različne uh, plantaže za morske alge. In to so potem lahko tudi zelena pljuča naših oceanov, da bi tako čistili ogliki zraka, preko teh morskih alg. No, to je nek način rabe tehnologije, rabe tistih rešitev, ki jih sedaj imamo. Dan danes to ne stane več tako veliko in to moramo obravnavati skupaj. Kajti včasih se lahko ena rešitev uporablja v enem delu sveta, ne pa v drugem. Recimo pri nas nimamo dostopa do oceana, v Romuniji, lahko pa to rešujemo na drugačen način. Recimo med drugim imamo eno izmed največjih uh, gozdnih površin v Evropi. Torej imamo uh, gozdove, tudi to so zelena pljuča, tudi to potrebujemo. Torej, takoj, ko si bomo upali in ko bomo imeli ta kontekst, bomo lahko to obravnavali skupaj, potem bomo šli naprej. Seveda se sredstva lahko razlikujejo, ampak vse to vpliva na nas globalno in gre pravzaprav za globalne učinke. Hvala. Uh, my response to Jaz bi se odzvala na to vprašanje, kako lahko razvite države pomagajo najbolj ranljivim. Takšna platforma partnerstva med Evropsko unijo in Azijo so najboljši kraj za to razpravo. Tu vidimo smernice prihodnosti. Imamo 14 konstruktivnih partnerstv, države morajo to razvijati, če izrazijo interes da imamo takšna partnerstva, da podpiramo najbolj ranljive države, potem moramo imeti to možnost strateških mehanizmov, tako da lahko to vzpostavimo in da lahko dosežemo takšno sodelovanje. Torej, če govorimo iz vidika moje države, Bangladeša, to je ena izmed najbolj ranljivih držav, ko gre za podnebne spremembe in škodljive učinke. Mi smo oblikovali skrbniški sklad za podnebne spremembe z našimi viri. Če se eh, razvite države zanimajo za to, lahko prispevajo k temu skrbniškemu skladu za podnebne spremembe. Mi smo ga ustanovili z lastnimi sredstvi. Potem smo to povezali z naložbenimi načrti, z različnimi drugi, drugimi sektori na tem področju. Imamo tudi delta načrt. 2100, tudi to smo sprejeli. In tu potrebujemo veliko naložb, virov, mobilizacije za aktivno izvajanje. Torej, veliko je poti, po katerih eh, lahko gremo in smo aktivni. Dobro je, da se izrazi interes in dobro, da imamo 14 konstruktivnih partnerstv, ampak mislim, da je najpomembnejše to, da imamo politično voljo tistih držav, ki želijo sodelovati v takšnih partnerstvih. Hvala lepa. Hvala lepa. Žal mi je, ker je mogla Tajska čakati tako dolgo, pa še vedno imamo tudi druge govorce na seznamu. Tajska sedaj. Hvala lepa. Gospe in gospodje predsedujoči, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Hvala, da ste mi dali to možnost, da z vami delim izkušnje tajske. Ne moremo zanikati dejstva, da podnebne spremembe prinašajo en izmed največjih izzivov za človeška bitja. Zaradi tega, ker gre za naravno silo brez nadzora. To pa prinaša veliko izzivov pri izvajanju vsake države. Zato potrebujemo sodelovanje med deležniki na vseh ravneh, da bi reševali te težave. Nacionalni delovni organizaciji ugotavljamo, da zaradi podnebnih sprememb to prinaša grožnje za 1,3 milijarde delovnih mest v različnih sektorjih, gozdarstvu, industriji, posod. Zato moramo vključiti strokovnjake, za ta področja, da bi delali bolj proaktivno skupaj, da bi imeli tak pristop z načelom skupne odgovornosti, ki pa je porazdeljena. Pač odvisno od tega, kakšne so posamične zmogljivosti. V sklopu okvirne konvencije OZN-a, UNFCCC, UNF morajo biti bolj razvite države vodilne pri zmanjšanju toplogrednih emisij, tako da lahko pomagajo manj razvitim in najmanj razvitim državam, da se lahko ti učijo od njih. Gospe in gospodje, zaradi tropske klime se je Tajska soočila z učinki podnebnih sprememb. Že desetletja se soočamo s tem. Recimo, videli smo, kaj se je zgodilo leta 2011, ko se je Tajska soočila z najhujšo poplavo zadnje pol stoletja. Več kot dve tretjine države je bilo poplavljene. To je hudo poškodovalo naše gospodarstvo, industrijski sektor in družbo nasploh. Kar nekaj tovarn je bilo potem zaprtih, kar je privedlo do brezposelnosti. In vlagatelji so začeli manj zaupati v banke, kajti prišlo je do znatne škode, ki je znašala celo 44 milijard ameriških dolarjev. To je zelo slabo vplivalo na tajsko gospodarstvo. Podnebne spremembe postajajo ena iz metajskih prioritet. To smo vključili tudi v nacionalno gospodarstvo, v načrte socialnega gospodarstva. Od leta 2012 in v zadnjih 20 letih je nacionalni okvir strategije bil namenjen temu, da bi izboljšali izobraževanje, ozaveščanje in večjo zmogljivost o podnebnih spremembah. Imamo tudi blažitev in prilagajanje. Menimo namreč, da je treba krepiti zmogljivosti, zato da bi se soočili s podnebnimi spremembami v čutljivih sektorjih. Tu gre za vodne vire in upravljanje z odpadki, kmetijstvo, varnost hrane. Vse to je bistveno za blaženje podnebnih sprememb. Gospe in gospodje, kot poslanci. moramo tesno sodelovati z upravnimi organi, ponuditi moramo sredstva za to, da bi reševali podnebne izzive, sprejemali učinkovite akte in to so še vedno pomembna urodja v tem primeru. Kaj ti? Ne gre le za to, da imamo zakone na papirju, ampak je to treba izvajati na celovit način. Ob upoštevanju učinkov gospodarstva, stroškov podnebnih sprememb. Recimo v tajskem primeru je bilo kar nekaj zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v nacionalni skupščini. In tu vidimo, da smo tudi ratificirali pariški sporozum na tajskem. In to je potem vplivalo na naše osnutke zakonodaje pri ohranitvi okolja, glede upravljanja z viri in glede podpiranja načinov oblikovanja nove energetske politike. Ti zakonodajni akti jamčijo, da bo vlada imela učinkovita pravna urodja za reševanje težav. Gospe in gospodje, zaradi hudih poplav iz leta 2011. Sedaj Tajska namenja več pozornosti podnebnim spremembam, podobnim vprašanjem. Ne le v javnem in zasebnem sektorju, ampak tudi posamezniki morajo poštevati podnebne spremembe. Ta situacija potrebuje popolno podporo vseh deležnikov, ki morajo delovati, ki morajo sodelovati, zato da bo ta svet boljši za vse nas in za naslednje generacije. Hvala. Hvala lepa, Tajska. Pozdravljam vaše izjave, ampak ker je časa malo, gremo takoj na Filipine. In še vedno imamo Brunaj, Vietnam in Cipr na seznamu. Ne vidim nikogar več, ki bi se oglašal. Tu bomo sedaj zaprli seznam, ampak Filipini, sedaj bojim pa se, da morate biti kratki, zelo na kratko, gospa predsedujoča, le vprašanje imam. Slišali smo vprašanje naših uvodnih govornikov glede odgovornosti in pomembnosti financiranja podnebnih sprememb. Tukaj obravnavamo ukrepe za podnebne spremembe v različnih forumih, kot je ta. Najpomembnejši dokument te konference bo izjava ki jo bomo sprejeli jutri. Popravite me, če se motim, ampak zdi se, da v tej izjavi ne bomo omenili financiranja podnebnih sprememb. Torej, uvodne govorce sprašujem, ali vi priporočate, da bi jutrišnji izjavi naslovili tudi ta vprašanja glede financiranja podnebnih sprememb, kajti tu gledamo snutek. In edini odstavek, ki je nekako povezan s financiranjem, je odstavek 26. Ali lahko, prosim, uvodni govorci to pokomentirajo? Ali je dovolj imeti le ta odstavek, torej deseti vrh poziva države darovalke in druge partnerje na uskladijo politike, trgovinske sporazume s mehanizmi preprečevanja, skladno z določbami pariškega dogovora in tako naprej? Ne vem, če smo s tem dovolj upoštevali vse izzive, ali menite, da bi morali to vključiti, kajti to je že priložnost za nas, da to vključimo? Ne vem. Če nam postopki omogočajo, da imamo predloge sprememb, ampak zanima me mnenje uvodnih govorcev, ali menite, da bi morali omeniti financiranje bolj v izjavi? Hvala, hvala za to. No, to lahko pojasnim. Imeli smo možnost spremeniti izjavo, preden so se sestanki začeli, kajti to smo razdelili vsem članom. Potem smo imeli tudi končno zasedanje za sestavo izjave danes do povdne. Vsak delegat je imel možnost spregovoriti in zahtevati, da se kaj vključi. Žal, so vse strani sedaj sprejele to izjavo in zelo težko se sedaj vrniti nazaj in to spremeniti. Ampak seznanila sem se z vašimi bojazmi, da bi morali bolj omeniti ta vidik financiranja podnebnih sprememb. Mogoče je to treba vključiti v prihodnje izjave, za prihodnič. Kajti vsakdo je sedaj sprejel to izjavo, razumem, oziroma če so mi prav povedali, je to celo objavljeno na spletni strani, zelo težko bi zdaj sklicali vse strani, vse člane tu in da bi spremenili to izjavo. Če vas to skrbi, si lahko to zabeležimo in ne vem, če želi to, to kdo to pokomentirati, ampak časa je malo. Ampak seznanili smo se s tem in poskrbeli bomo za to, da bodo organizatorji slišali, kar ste rekli. Ja, replika, kratka replika, predsedujoča. Postopkovno to drži. Ne moremo več uložiti predlogov sprememb ali lahko spregovorijo uvodni govorci, da moramo to meniti. Ali lahko to obravnavamo na koncu, kajti še trije delegati čakajo in čas se izteka. Predlagam, da bi na koncu zaključili z izjavo ali z odgovori na to strani vseh uvodnih govornikov in potem bomo šli naprej. V redu, predsedujoča. Brunej, sedaj. We have to make a quick move. Hitro moramo iti naprej. Brunej je naslednji. Hvala. Hvala, predsedujoči. Hvala, ker ste Bruneju dali besedo. Ne na začetku citiram francoskega predsednika. Oziroma, to je nekdani nizozemski princ, ki je rekel, da ljudje uničujejo naravo. Škodujejo naravo naravi in okolju. Ljudje morajo sedaj prevzeti odgovornost v dobro prihodnjih generacij. Podnebne spremembe izhajajo neposredno iz človeških dejavnosti. Imamo CO2 in druge toplogredne emisije, ki slabo vplivajo na naravo. Fosilna goriva imamo, druge industrijske dejavnosti. Mednarodni panel za podnebne spremembe pravi, da bi po sedanjih trednih lahko segreli planet za nekaj stopinj v prihodnih letih. In tudi morska gladina se bo močno povišala. Že več kot 20 let gledamo te pojave in to pomeni, da se moramo odmakniti od fosilnih goriv in ti usmeriti bolj čiste energije. Potem še en vidik, podnebne spremembe vplivajo tudi na degradacijo prsti, tal. In eh, zato vlada splošni konsens, da moramo to reševati v prihodnosti in sicer bomo imeli tudi konferenco, tudi v preteklosti smo že zasedali in se pogovarjali o tem. Potem imamo tudi degradacijo gozdov. Pri tropskih gozdovih je to res lahko problematično. Skupaj s podnebnimi spremembami to vpliva na vse ekosisteme tu gre za ključno vlogo in gre za preprečevanje nesreč na otokih. To je zelo pomemben vidik. Kljub politični zavezi iz leta 2015 je še vedno toliko izzivo. Imamo sicer pariški dogovor, ampak vidimo, da v nekaterih državah ni še dovolj rezultatov vplivi podnebnih sprememb so trojni. Imamo više temperaturo, spreminjajo se različni vzorci na celini in viša se morska gladina. Planet je vedno toplejši in to vpliva na otoke in na stotine milijonov ljudi živi na otokih in drugih območjih ob morju to slabo vpliva na življenje ribičev in drugih. Znanstvena študija kaže, da imamo tudi korelacijo med podnebnimi spremembami, orkani, nevihtami in padavinami. Vidimo ekstremne padavine. Nevihte so vedno močnejše in to slabo vpliva na poplave. Eh, nevihte in padavine prinašajo poplave in to vpliva slabo na varnost različnih držav, zlasti tam, kjer eh, proizvajajo tudi hrano. Imamo tudi vedno več vročinskih valov, to vpliva na zdravje ljudi. V nekaterih državah so nekatera območja poškodovana, premoženja so uničena in zaradi više temperature imamo desertifikacijo, imamo tudi selitve, imamo veliko neplodne prsti, ljudje se selijo, zapuščajo določena območja in to vpliva tudi na varnost delovnih mest. Brunei je aktivno sodeloval v UNFCC-ju 7. augusta 2007, takrat smo pristopili k protokolu. v NFCC. Tudi avgusta 2008 smo to potrdili in eh, potrdili smo tudi protokol iz Dohe leta 2014 kot država v razvoju, ampak vidimo, da ni pravno zavezujočih omejitev pri teh obveznostih, ki se nanašajo na protokol. 0,017 vseh emisij letno je ta prag in mi se strinjamo eh, s tem, da imamo skupno odgovornost, ko gre za globalno segrevanje, izhajati moramo iz skupne odgovornosti in zmogljivosti, ki jih tu imamo. Zato smo pristopili k Pariškemu sporazumu decembra 2015 in septembra 2016 smo to tudi potrdili. Želimo se boriti proti podnebnim spremembam, želimo na to delovati v različnih konfiguracijah, potrebujemo ekološko prijazna območja. Vse industrije imajo ambiciozne načrte, ampak potrebujemo tudi veliko kapitala za zmanjšanje teh emisij. potrebujemo boljše načrtovanje do leta 2021 in treba je zmanjšati potrošnjo za 60 odstotkov in zase, če to primerjamo s preteklimi leti. Potem je treba povečati delež virobnobljive energije. Treba je povečati energije celotno rezervo na 55 odstotkov glede na sedanje ravni. In sodelujemo tudi z Japonsko, ko gre za dobavno verigo jedrske energije in drugih virov energije. Seveda to vpliva na naše globalne načrte in aprila 2018 smo začeli z zadnjimi procesi. Brunei skupaj z Indonezijo in Malezijo skrbi tudi za pragozde, osredotočamo se na ohranjanje ekosistemov, te gozdov, našega okolja. To je zelo pomembno. Hvala, predsedujoči. Hvala ah, lepa za ta prispevek da eh, torej na vaše prispevke, na vaše vprašanja bomo odgovorili tudi še na koncu. In sedaj je na vrsti predstavnik Vietnama, prosim, da se tudi predstavite. Hvala. So predsedujoča, drage poslanke in poslanci, dragi gostje, hvala, da ste dali besedo tudi vietnamski delegaciji. Jaz sem podpredsednik odbora za znanstveno eh, sodelovanje in okolje in želim um, zauzeti stališče do nekaterih vprašanj, o katerih se pogovarjamo danes. Vietnam je država, ki jo, so jo podnebne spremembe zelo prizadele, tako kot veste. Podnebne torej indeks, eh, pred, uh, um, če si ogledamo indeks eh, randljivosti držav, je si, Vietnam na sedmem mestu na svetu in sicer uh, smo imeli več kot 200 naravnih nesreč, um, več kot 300 ljudi je um, umrlo zaradi teh nesreč in to je vplivalo seveda tudi na BDP. Pri nas pridelujemo riž e, in veliko teh površin smo zgubili. 11 odstotkov e, prebivalstva trpi zaradi tega 17 odstotkov e, kmetijstva. In BDP se je znanšal, znižal za 10 odstotkov. Zavidamo se globalnih izzivov. Vietnam je zato aktivno sodeloval sodeloval pri številnih mednarodnih pogodbah in tudi prevzel obveznosti. In treba je upoštevati mednarodno pravo in treba je izboljšati eh, zakonodajni eh, sistem. Predvsem treba se boriti tudi proti revščini, zmanjšanje toplogrednih plinov, potem gre seveda tudi za obdavčitev določenih izdelkov, kot eh, so naprimer plastične brečke. Potem, kar zadeva nadzor, je treba spodbuditi dejavnosti za učinkovit odziv odziv na podnebne spremembe. Vietnam pa ni bil kos vsem izzivom. Podnebne spremembe se dogajajo hitreje, kot smo to pričakovali. In eh, to je nekaj novega, eh, ki je eh, povezan ki se nanaša na številna področja in zato je treba tudi sprejeti ukrepe na različnih področjih, vendar ti še niso dovolj um, močni, ker tudi ni dovolj sinkronizacije in seveda je treba upoštevati tudi, da je premanj sredstev glede na obseg izzivov uh, in treba izvesti ocene učinkov in tako naprej. Um, izboljšali koordinacijo v okviru ASEPA s e eh, mm, osredotočanjem na trajnostni razvoj in pariški sporazum, ima Vietnam dva predloga. Prvič, spostaviti in promovirati mehanizem koordinacije ASEPA e na bolj konkretnih temah. um, kjer lahko damo svoj prispevek. Naprimer, bi se lahko osredotočili na industrijske informacije, potem eh, tudi glede napovedovanja eh, dogodkov, tehnološki transfer, odgovornost, eh, eh, potem eh, privatno eh, javna partnerstva, eh, okoljski, ki okoljsko spremljanje, revizije, eh, to je nekaj novega, ampak ta eh, okoljski auditing lahko eh, prispeva k sektorskim političnim ukrepom, ki blažijo posledice podnebnih sprememb. Potem, kar zadeva vodne vire, gre za izvajanje programa čezmejnega sodelovanja. Ehm, upravljanje vodnih virov je velikega pomena in tudi tu lahko um, vplivamo na eh, to, da se ne poslabša in izboljša življenje ljudi, eh, ki živijo dolvodno ob rekah. Eh, kar je seveda tudi odvisno od izkoriščanja vodnih virov gorvodno. Potem eh, mobilizacija finančnih instrumentov, virov, predvsem eh, um, um, gre tu za mednarodne sklade, ampak to so vprašanja, ki so bila že omenjena. Hvala. Hvala lepa. Zadnji, vendar ne najmanj pomemben, je um, predstavnik Cipra. In ga prosim, da se tudi predstavi. Hvala lepa, gospod pr, gospa predsedujoča. Uh, In gospod predsedujoči, sem Niko Stoldanitis in sem namestnik predsednika odbora za zunanje zadeve ciprskega parlamenta, obenem pa sem tudi predsednik odbora za finance in trajnostni razvoj. V so delovanju z azijskimi parlamenti želim poudariti, da gre eh, za specifično geografsko vlogo, ki jo igra Cipr. Kajti mi smo praktično, se nahajamo na vzhodni meji Evropske unije, seveda smo polnopravna članica Evropske unije, vendar obenem smo, um, se nahajamo neposredno pred Azijo, takšna je naša geografska liga. E, politično spadamo v Evropo, geografsko pa k Aziji. In zato sem želel opozoriti na to, da želim izraziti strinjanje s tem, kar je povedal predstavnik Vietnama. Pomembno je, da vzpostavimo neko osnovo in tudi inštrumente za sodelovanje med Evropo in Azijo. Eh, inštrumente, s katerimi lahko obravnavamo okoljska vprašanja. To je odločilna tema, s katero se. Um, ukvarjajo danes ljudje, človeštvo. Cipr je zaradi geografske lige pripravljen prevzeti tako vlogo in sicer, da se ponudi tudi kot lokacija za uh, sedež takega instrumenta, za tako ustanovo. In današnji in jutrišnji dan sta po moje zelo pomembna, zato ker so tu združeni ljudje iz eh, zelo oddaljenih držav regij, in eh, drž, eh, predstavniki z različnih celin delijo mnenja in um, tehnična znanja. In to bi lahko postavili tudi še na drugačno raven. Prijatelji in prijateljice, um, trajnostni razvoj, prehod na um, obnovljive vire energije sta po naše najboljša strategija za spodbujanje trajnostnega razvoja. Energetska politika Cipra je usmerjena v cilje Združenih narodov in v Priški sporazum o podnebju in eh, upoštevajoč predpise Evropske unije, naprimer kar zadeva emisije škodljivih snovi ali kar zadeva segrevanje planeta in podnebne spremembe. Poskušam eh, eh, biti kratek. Želel sem opozoriti na to, da eh, Eh, uporabljamo v moji državi program, ki um, s katerim želimo okrepljeno uvajati um, pridobivanje energije iz eh, sonca. In sicer uporabljamo sončno energijo za ogrivanje in za energetsko oskrbo podjetij. In preračunano na prebivalstvo, prebivalca imamo najvišji delež um, um, um, naprav za um, segrivanje vode eh, iz eh, sončne energije. Imamo tehnično znanje in smo tudi že izvedli tak cilj. Razen tega eh, smo tudi um, zbrali veliko izkušenj pri uporabi obnovljivih virov energije. Smo država, kjer je um, z veliko sonca, vendar in uh, to seveda prispeva tudi k prihranju, k varčevanju z denarjem. Eh, in zgoribi, to eh, pomaga okolju in tudi ekonomiji in eh, to koristi tudi gospodinstvam. Ob koncu želim opozoriti na to, da pri obnovljivih virih energije je treba usklajevati posamezne ukrepe, tako da to res služi trajnostni uporabi energiji in trajnostni rasti delovati moramo kontinuirano pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb. Predvsem pa je pomembno, da omejimo negativne posledice podnebnih sprememb za človeka in okolje in sicer na najmanjšo možno miro. Jutri bom imel tudi še govor na plenarnem zasedanju, ampak hvala, da ste mi že danes dali priložnost, da spregovorim. Hvala lepa za to, da ste z nami delili eh, tudi ta pogled v napredek, ki ga je zabeležila, eh, zabeležil Cipr. Um, Sedaj prihajamo k zaključku. Um, filipinski predstavnik je postavil vprašanja, na katerega bi morali odgovoriti. Um, in prosim vse, da v eni minuti povzamejo to razpravo in podajo svojo sklepno pripombo. In poročevalca gospoda Giacometija bom prosila, da tudi malo povzame to razpravo. Eh, najprej dobil vsak eno minuto in potem bom jaz eh, še povedala nekaj sklepnih besed in potem bom prosila poročevalca, da tudi še nekaj pove. Prosim. Hvala lepa. Želim eh, odgovoriti in se odzvati na zelo pomembno pripombo strani predstavnika Filipinov, kar zadeva uh, Eh, financiranja boja proti podnebnih sprememb. To je neophodno potrebna komponenta raz, vseh razprav, ki jih vodimo v okviru eh, spopadanja s podnebnimi spremembami, ampak ker postopkovno ni možno tega vključiti v izjavo ASEP 10, eh, pa eh, čeprav to ne, ni zapisano je med vrsticami kljub temu zapisano, kaj ti ta izjava govori o pariškem sporazumu o UNFCCC-ju in drugih mehanizmih. Tako da, pos, da posredno, implicirano lahko vendarle ugotovimo, da je vprašanje virov upravljanja eh, podnebnih sprememb, eh, da je tudi med vsebinami te izjave um, na nek do določene vrste, do določene mire um, je to vključeno, lahko pa bi bilo še bolj izrecno izraženo. Hvala. Um, večino moje minute bom namenil odgovoru vprašanja. Filipinov. Ja, potrebujemo finančne instrumente. In dopoldan sem sodeloval pri oblikovanju izjave in sodeloval sedaj v tej razpravi. Moram reči, da so bile dolge razprave z mnogimi točkami in z mnogimi tudi predlogi sprememb na to izjavo in tudi to, kar ste sedaj omenili, Štiri je predlogi. Mogoče se moramo, si moramo ogledati tudi še osnutek te izjave na spletu. Mogoče se je medtem ta osnutek še izboljšal, to si moramo sedaj ogledati. In, uh, mogoče je več eh, namigov tudi glede financiranja. Potem 37. Eh, eh, točka te izjave govori o finančnih virih in poziva države, da pri tem sodelujejo. In končno, ja, ta finančna orodja potrebujemo, ampak mislim, da moramo to gledati tudi perspektivno in v današnjem kontekstu, kajti potem, ko se je en velik narod omaknil z pariškega sporazuma, smo se soočili s tveganjem, da moramo ponovno potrditi svoje obveznosti in tudi zato gre pri tej izjavi in sicer, da se še naprej zavezujemo dosegu teh ciljev za boj proti podnebnim spremembam. Um, Torej, mislim, da ta izjava vsebuje veliko eh, dobrih točk, ki odražajo naša stališča. Eh, naprimer, eh, omenjamo tudi migracije in drugo. In razen tega, s tem odpiramo vrata za razpravo tudi o finančnih instrumentih. Na ostalo pa je odgovorila eh, predsedujoča glede postopka, ali je to možno ali ne. In še končni pripomba. Eh, Eh, potrebujemo pogum, tehnologijo in predvsem tudi več sodelovanja med nami. Hvala. Samo eno minuto o dveh točkah. Prvo, v razpravi um, ni bilo toliko govora o tem. Um, želim pozvati vse Eh, da se posvetimo vprašanju uporabe zemljišč površin, torej da damo prioriteto uporabi zemljišč za proizvodnjo živil in to v prvi vrsti za proizvodnjo živil za domačo uporabo in ne za izvoz in potem financiranje podnebja. Žal mi je, eh, v zadnjih 12 letih sem sodelovala na vseh tovrstnih konferencah in tudi po pariškem sporazumu, so se razvite države zelo upirale, da bi eh, konkretno prevzeli finančne obveznosti, ki bi zagotovile 100 milijard dolarjev na leto, eh, ki, kar je bilo obljubljeno v pariškem sporazumu. Zato moramo izkoristiti vsako priložnost, da poudarimo, kako pomembno je, da smo eksplicitni pri zavezah in da eh, tudi predvidimo jasno časovnico, kako naj se zagotavljajo te finance. Hvala in sedaj vabim sopredsedujočega gospoda Juana, da pove nekaj besed. Želim izkoristiti to priložnost. Um, Eh, ko gre za usklajeno delovanje. Kitaj, Italija je govorila o tem. V, na kitajskem vidim vedno več usklajenega delovanja, tudi na mednarodni ravni nekaj primirov in razen tega želim izkoristiti to priložnost, da se hva, zahvalim italijanski vladi. Italijanska vlada, Ministrstvo za okolje je um, namenilo um, celo poslopje um, iz, um, um, ki deluje na sončno energijo za kampus, ki se ukvarja s tem. In mislim, da je to bil zelo dober pri, projekt. Um, torej, tu gre za akademsko raven, gre tudi za sfero industrije. Jaz uh, prihajam prav tako z univerze in na naši univerzi uh, uh, imamo naprimer raziskovalni institut eh, Toyote in na začetku tega stoletja eh, je tudi univerza v Cambridgeu in univerza v ZDA in univerza na Kitajskem smo vzpostavili zavezništvo za nizkoogličnost. In tudi Apple ima velik raziskovalni eh, center na kitajskem, ki se ukvarja s tem. Torej, vedno več primerov za to je. In eh, tako da sem relativno optimističen, kajti vidim vedno več, eh, vedno več koncentriranega koncertiranega, usklajenega mednarodnega delovanja in to velja tudi za raziskovanje in razvoj. Seveda pa si tega v prihodnosti želimo še več. Hvala. Hvala lepa. Res smo danes slišali o zelo lepih primerih podnebnega ravnanja iz posameznih držav v Aziji in v Evropi. Želim na kratko povzeti tudi za našega poročevalca. Eh, današnjo razpravo. Eh, on bo imel nalogo, da jutri na plenarnem zasedanju med 9.45 in 10.30 poroča o tem. In lepo bi bilo, če bi vsi eh, jutri bili na tem plenarnem zasedanju nekaj ključnih sporočil. Mnogi so opozorili na to, da so različni. Eh, države v razvoju najbolj ranljive, kar zadeva posledice podnebnih sprememb. Predvsem je tu velik vpliv na kmetijstvo, kar, kar je zaskrbljujoče, kajti mnoge države um, imajo zelo močan kmetijski sektor. Mnogi govorniki so povdarili, da je eh, treba zagotoviti dostop do eh, čistih tehnologij za boj proti podnebnim spremembam. Evropska unija tu lahko prispeva in deli svoje znanje z drugimi. In pa še ena točka financiranja za dostop do čistih tehnologij in to bo verjetno ena naših glavnih točk. Nekateri so tudi rekli, da imamo zeleni podnebni sklad, ki ga je treba eh, napolniti z denarjem iz držav, razvitih držav. Mnogi so opozorili na nacionalne ukrepe in govorili o politikah za zeleno gospodarsko rast. Senator iz Italije je vprašal, kako spodbuditi še več eh, sodelovanja med sosednjimi državami na tem področju. Države iz Azije in Evrope oziroma tudi iz Azije bodo verjetno spodbudili tako čezmejno sodelovanje. Želim se po, povrniti na vprašanje eh, kolega iz Norveške in sicer zmanjšanje CO2 eh, emisicij odba v Aziji in da je pomembno, da se lotimo tudi vprašanja plastike, tako v EU kot v Aziji. Um, torej, gre za enkratno uporabo plastičnih izdelkov. Ključno je, da potrebujemo ustrezno zakonodajo v teh obdobjih prehoda. In to je naša skupna ugotovitev. Potem Indonezija, STO, um, potem, da je treba hitro zaključiti pogajanja o um, pogodbah tam. Gospod senator, veliko je točk, o katerih boste lahko poročali sprašujem vas, kaj pa bi vi še dodali temu poročilu, tako da bodo kolegice in kolegi videli, kakšno bo vaše poročilo, vaše poročilo in da bodo lahko rekli, ali se strinjajo z vami ali ne. E, prosim, da ste hitri, kaj ti. Um, um, kmalo je tudi že večerja in potem um, Eh, obisk nekega drugega poslopja. Hvala, eh, dobro ste povzili, pravzaprav nimam kaj dosti dodati, popolnoma se skrinjam z vašimi povzitki v zadnjih petih minutah. Mislim, da dodatno k temu, kar je bilo že tako izpostavljeno, je treba reči, da so nekateri se zelo zauzeli za kooperativne projekte, predvsem eh, za spodbujanje sodelovanja med eh, evropskimi in azijskimi državami, med razvitimi in državami, državami v razvoju, potem um, da lahko uh, takšni ukrepi prinašajo tudi ekonomsko korist eh, in da je treba vključiti zasebni sektor. Prijatelj iz Finska je spraševal po učinkovitosti kako zmanjšati emisije oglika, tri možnosti, mm, e, torej scheme, ki temeljijo na trgu, tudi o tem je treba jutri poročati, e, predvsem govorili smo o vlogi tehnologije in tako naprej, ampak sedaj ne bom ponavljal tega, kar ste rekli že vi, gospa sopredsedujoča, to so bile sedaj dodatne točke. In ob koncu bom seveda rekel, da je eh, ključno za evropske države, da sodelujemo tudi pri morjih, vrstvu mor, mor, morja. Um, um, torej, um, jaz seveda kot predstavnik Italije ne morem zdaj prevzeti nobenih zavez za um, napolnitev teh skladov, vse sam jaz eh, tega itak ne bi mogel, ampak to sporočilo bo posredovano mojim kolegom in tudi v mojem poročilu eh, odboru za zunanje zadeve v senatu bom posebej opozoril na to, kajti povezane s tem so tudi nadaljne poslovne možnosti za eh, poslovne operaterje. Hvala. Sedaj pa mi ne preostane drugega, kot da se zahvalim vsem kolegicam in kolegom, delegatom, delegatkam, ki so tu v dvorani sodelovali, brez vaših prispevkov ne bi imeli tako plodne eh, razprave. In želim povedati še naslednje. Člani in eh, nacionalni delegati so eh, povabljeni na ogled Evropske hiše zgodovine, to, se, to bo ob šestih in potem večerja v obliki bifeja, ki bo v hiši evropske zgodovine. Um, kako se pride do tja? Uh, to je samo pet minut od tu, ampak mislim, da vodje delegacije so že obveščene o tem, v bistvu je to na tem arealu. Um, torej, mi smo prvo omizje od 9.45 do 10.30, jutri do povdan bo potem plenarno zasedanje in tam bomo poročali o rezultatih našega dela. Hvala lepa in želim vam lep večer. Yeah.